Lepo pozdravljeni na zaslišanju kandidatke za komisarko za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposabljanje in mobilnost delovne sile po imenovanju predsednika komisije Žana Kloda Junkerja. Gospa Tyson bo prispevala pri projektih, ki jih eh, usklajuje podpredsednik za delovno mesta rast naložbe in konkurenčnost Hrvat eh, in tudi podpredsednik za evro in socialni dialog. Tesno bo sodelovali tudi s komisarjem za ekonomske zadeve, finančna vprašanja, obdavčitev in carina. Gospa Tyson bo imela podporo strani podpornih služb v komisiji in general, strani generalnega direktorata za socialne zadeve, za poslovanje in vključevanje. Sodelovali pa bodo tudi direktorati za veščine in kvalifikacije, za usposabljanje odraslih in pravice invalidov, kot tudi Eurostat. Odgovorna bo tudi za odnose s štirimi agencijami na tem področju. Tu gre za agencijo za varnost pri delu, Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja. Evropsko fundacijo za izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev in eh, Evropsko platformo za usposabljanje. V skladu s smernicami za odobritev komisarjev, parlament oceni kandidatko za komisarko na podlagi splošnih eh, pristojnosti, evropske zavezanosti, in osebne neodvisnosti. Parlament oceni njihovo znanje na področju in sposobnost komuniciranja. Pred začetkom zaslišanja naj povem, da ste podali odgovore tudi v pisni obliki. Odgovorili ste na pripravljalni vprašalnik. Pisni odgovori so bili razdeljeni poslancem v vseh jezikih, tako da smo vsi dobro pripravljeni. Sedaj bomo zastavljali ustna vprašanja. Naj spregovorim še o sami strukturi razprave. Gospa Tyson bo podala uvodno izjavo, ki ne bo daljša od 15 minut. Na voljo bi bo imela tudi do 5 minut na koncu srečanja za sklepni nagovor. Po uvodnem nagovoru bo časa za 45 odgovorov oziroma vprašanj strani poslancev. Razprava bo potekala v skladu s principom žogice, kar pomeni, da bo na voljo za vsak odgovor in vprašanje tri minute. Ena minuta za vprašanje in dve minuti za odgovor. Glede na veliko število vprašanj bomo zelo strogo opazili, da se držimo časovnega okvira. Če govorec ni prisoten um, ob času, ko je predvideno njegovo vprašanje, potem njegovemu vprašanju ne bomo prisluš, prisluhnili. Postopek s pritegnitvijo pozornosti ni predviden. Sodelovala pa bosta tudi mm, odbora Kult in Fem kot pridružena odbora. Pozdravljamo torej kolege mm, iz obeh odborov. Kot smo nakazali tudi na seznamu govorcev, bodo tudi ti odbori zastavili nekatera vprašanja, ki se nanašajo na področje njihovih odborov. Prvi krok vprašanje namenjam vprašanjem koordinatorjev in enemu predstavniku nepovezanih samostojnih poslancev. Naj vas upozorim tudi, da je na voljo tolmačenje v 23 različnih jezikih. Vsi govorci lahko torej uporabljajo svoj materni jezik, tudi sama bom v kratkem spregovorila v materinščini. Vse govorce pa upozarjam, da bo, bomo prevajali vse, kar bo povedanega zaradi tega, ne smemo govoriti prehitro. Gospa Tyson je napovedala, da bo spregovorila o nizozemščini v svojem maternem jeziku, ko bo podajala odgovore. Želi biti namreč čim bolj jasna in koncizna. Kolegi, ki že dlje časa sodelujejo v parlamentu, sicer vedo, da gospa Tyson zelo dobro govori tudi angliško in francosko. Ta dogodek bo predvajan tudi prek interneta, na voljo pa bodo tudi posnetki na spletu. Sedaj bom spregovorila v svojem maternem jeziku, v šveščini, in bom podala nekaj uvodnih eh, pripomp bolj osebne narave. Eden izmed eh, mojih močnejših vtisov v času letošnjih volitev v Evropski parlament je bil klic, ki sem ga prejela od Vikeja, ki dela za švedsko cerkev v, na jugu švedske. Vikarka, s katero sem sprej govorila, je bila zelo zaskrbljena nad eh, revščino, ki jo je opazila na obrobju svojega mesta. Opazila je tudi, da cela vrsta tovornjakov, naprimer, čaka na nov tovor. Ugotovila je, da naprimer številni prevozniki spijo v svojih tovornjakih, številni niso uživali socialne zaščite in niso prejemali plačil v času, ko niso opravljali prevoza. Prav tako se niso mogli vrniti domov ob, v času odmora. Prav tako niso imeli na voljo ustrezne namestitve in higijenskih pogojev, kar je zelo naporno, sploh eh, po zimi na švedskem. Nekateri vozniki so naprimer eh, imeli majhne kuhalnike seboj, tako da so si lahko kuhali. Nekateri so celo pustili dlje časa prižgan motor za to, da bi bil tovrnjak ogret. Tako da to so hude situacije, s katerimi se delavci danes soočajo. Pravila in eh, pravice ljudi so bila pozabljena v času krize. Tisti, ki želijo delati, včasih nimajo pravic, tako da se Evropa včasih zelo odmakne od ciljev Evrope 2020. 120 milijonov ljudi v Evropi je ogroženih zaradi revščine in socialne izključenosti. 34 eh, tisoč od teh je otrok. Stopnja brezposelnosti v Evropski uniji znaša 22 odstotkov. Seveda prihaja do velikih razlik med posameznimi državami članicami. V nekaterih državah so razlike zelo velike. V nekaterih državah um, je skoraj da polovica mladih brezposelnih. To so pokazali, pokazali tudi rezultati volitev v Evropski parlament ko si pogledamo zemljevite Evrope, ugotovimo, v kako v hudih razmerah smo se znašli. To se kaže tudi v porastu podpore ekstremističnim političnim gibanjem. Tako da naš namen je urediti delovni trg v Evropski uniji in ustvariti nova trajnostna delovna mesta. Delovna mesta pri katerih eh, ljudje ne bodo tekmovali za delo v slabših razmerah eh, in za nedostojno plačilo. Želimo si, da bi bili vsi akteri na delovnem trgu ponomočeni in da bi lahko ustrezno delovali. Kandidatka za komisarko na tem področju bo imela veliko odgovornost sama, tako kot drugi državljani Evropske unije, priprač, pričakujem, da bo gospa Tyson eh, vešča pri opravljanju te zahtevne naloge in da je dovolj močna, da bo na to področje lahko vnesla spremembe. Prepozno je, ni več časa za čakanje, treba je ukrepati. Na tej točki bi besedo predala gospe Tyson, eh, da nam lahko predstavlja.